Zdaj pa k naslednji točki na dnevnem redu. Izjava podpredsednice Evropske komisije, visoke predstavnice za zunanjo politiko in uh, varnostno politiko v zvezi z uporabo oboroženih brezpilotnih letal. V imenu podpredsednice Eštonove bo spet spregovoril eh, minister Korkolas. Izvolite. Gospa predsednica, poslanke in poslanci, daljinsko vodena eh, letala eh, oziroma brezpilotna letala, droni eh, so seveda tema, ki je zelo pomembna ne samo zaradi zaključkov Evropskega sveta z 19. decembra lani, vendar vsaka razprava o oboroženih dronih mora biti v širšem kontekstu. Tehnologija dronov se bo še naprej razvijala, več bo aplikacij in očitno Verjetno je pri dronih več uh, raznolike uh, uporabe kot pri uh, letalih s piloti. In zaradi tega bo njihova bodoča uh, raba še širša. Uh, razprava o raznoliki potencijalni uporabi že nekaj časa teče, vključujoče uh, v Evropskem parlamentu. Droni eh, nimajo zgolj ofenzivne vloge, imajo zelo širok spektrum zmožnosti in na ta način lahko eh, pomagajo v vojaških in eh, civilnih operacijah. Na vojaškem območju se eh, droni uporabljajo tudi za napade, eh, vendar širše gledano pa se uporabljajo kot podpora za načrtovanje, vodenje in evaluacijo operacij eh, s tem, da pač eh, omogočajo eh, izvidništvo in eh, nadzor. Eh, boljši nadzor eh, seveda to pomeni tudi reševanje eh, življenj vojakov. Eh, nadzor seveda tudi pomeni, da se nadzorujejo cevovodi, eh, gozni požari, eh, da se načrtuje eh, eh, kmetijska raba in da se tudi eh, pregleduje, kako se širijo eh, puščave. Poleg tega pa se tudi zasebna podjetja odločajo za uporabajo drone eh, v, za distribucijo. Eh, kot Z razvojem tehnologije se tudi eh, povečuje možnost uporabe in eh, razvoj je zelo hiter. Evropska unija je seveda globalni ekonomski eh, subjekt, akter eh, in eh, ima notranji trg z 500 milijonov prebivalcev eh, in s tem predstavlja 20 odstotkov svetovnega eh, BDP-ja in seveda eh, želi imeti, igrati tudi določeno vlogo na področju te tehnologije in tega proizvoda. Evropska unija eh, naj eh, bi igrala tudi vodilno vlogo v eh, operacijah za obvladovanje kriz, eh, vključno z, eh, s tistimi, ki vključujejo vojaško razsežnost. Eh, tudi v operaciji Atalanta proti piratom je eh, to bilo zelo učinkovito uporabljeno. Eh, zaključki Evropskega sveta v zvezi z droni eh, so Eh, pravzaprav eh, pripravljene zaradi tega, ker je potrebno izboljšati zmogljivosti Evropske unije eh, v misijah, eh, tudi pri pomorskem nadzoru eh, v okviru bodoče Evropske pomorske varnostne strategije. Mi potrebujemo seveda tudi lastno tehnologijo in na ta način bi tudi zadovoljivi potrebe po varnostni izotnaj Evropske unije in hkrati bi seveda tudi okrepili Evropsko obramno industrijo. Vprašanja v zvezi z droni Eh, pa eh, spadajo znotraj pristojnost Evropske unije kot tudi eh, držav. Evropski svet je 19. decembra bil tudi dobra priložnost za to, da nekatere države članice pregledajo, kakšne drone bi potrebovali tudi pod okriljem Evropske obramne agencije v obdobju 2020-2025. Evropski eh, svet eh, je eh, pravzaprav tudi želel sodelovanje med vojaškimi in civilnimi uporabniki, naprimer glede vključevanja dronov v zračni promet in Evropska unija potrebuje seveda tudi ustrezno politiko o varnosti zračnega prostora in treba je seveda eh, se zavedati, da so droni lahko zelo eh, pomemben uporabnik zračnega prostora. Uporaba dronov je seveda eh, spodbudila tudi določene skrbi glede človekovih pravic in mednarodnega prava. In naše stališče je tu zelo jasno. Mi moramo zagotoviti, da mora vsaka uporaba biti skladna z evropsko in mednarodno zakonodajo. Tu ne gre za tehnologijo. Tu ključnega pomena je uporaba slaba. In eh, mi danes razpravljamo o tej eh, temi zaradi tega, ker, je, eh, ker so združene države vodilne pri proizvodnji in uporabi dronov, mnoge druge države, vključujoče z Izraelom, Kitajsko, Rusijo, Iranom in Ekvadorom, pa razvijajo lastne nacionalne zmogljivosti. Decembrski Evropski svet je naročil, naj se pač preuči ta eh, tehnologija, ki se širi. Mi torej sedaj poskušamo ugotoviti, kako bomo zadovoljili eh, prednostne eh, naloge, prioritete Evropske unije, kako bomo lahko igrali svojo vlogo eh, v svetu in kako bomo zadovoljevali lastne trge, lastne zahteve in okrepili našo industrijsko bazo. Eh, naš politični odgovor eh, v zvezi z različnimi eh, up, eh, vidiki uporabe dronov se bo samo seveda še razvijal in mi vemo, da je pred nami še zelo veliko izzivov in da je treba pač preučiti številne vidike. Veselim se razprave in tudi tega, da bom slišal vaša stališča. Hvala lepa. Grazie, eh, Hvala lepa. Zdaj pa dobijo besedo govorniki v imenu političnih skupin. Najprej ELS eh, in gospod Galer za dve minuti. Najlepša hvala, gospa eh, predsednica, gospod predsednik eh, sveta. Eh, torej, zahvaljujem se vam izredno za vašo izjavo. Popolnoma se strinjam tudi vsebinsko z vami. Vesel sem tudi vaše ga opozorila na samem začetku, da je drone mogoče uporabljati zelo na široko eh, na civilnem in tudi na vojaškem področju. Mi iz ELS bi radi dobili resolucijo, ki ustrezno odraža ta široki spektrum uporabe, žal se pa nismo mogli uveljaviti. E, smo pa eh, v duhu kompromisa e, našli pač eh, skupno resolucijo. Eh, kar zadeva skupno eh, tehnološko in industrijsko oborožitveno bazo, tu je pač treba za skupne intervencije imeti moderne zmogljivosti in jih tudi uporabiti. In tu seveda so vključene tudi dromi. Uh, Eh, general de Rosier, eh, predsedujoči Evropskega vojaškega odbora, je seveda izpostavil pomen eh, dronov. Dejstvo je, da bi bilo škodljivo, da se odpovemo modernemu orožju, modernim napravam, če bi lahko z njimi zavarovali vojake. Dejstvo je, da lahko pomagamo našim vojakom Eh, kar zadeva države članice Evropske unije. Eh, tu ne vidim pravzaprav eh, nobene nevarnosti, da bi te države eh, hotele nezakonito uporabo dronov. S to zakonodajo pa seveda jasno povemo, da smo proti popolnoma ato, automatiziranim dronom. V končni fazi mora biti vse prepušeno ljudem in ne nekim uh, algoritmem in potrebna je zakonita uporaba orožja. Torej, z tega vidika se tudi strinja strinjamo. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu socialistov in demokratov, gospa Gomeš, izvolite, mi tam poza vas. E Hvala. Eh, prišlo je do eksponentne uporabe brezpilotnih eh, letal zlasti za oboje civilistov. To se dogaja. Uh, torej zlasti strani ZDA, ki to izvaja v tujini in to ni v skladu z mednarodno zakonodajo. In ta tehnologija bi lahko bila bolj skladna s pravili, kaj ti lahko bi jo uporabili tudi tako, da bi preprečili uboje civilistov. No, če pa se, se eh, pilot, eh, ta letala upravlja tako kot se, potem je ta uporaba nezakonita. In sedaj, ko Evropska unija in države članice razvijajo to tehnologijo, je nujno, da imamo konkretno zakonodajo glede tega, kako se bo ta letala uporabljala in mora biti jasno eh, zapisano, kakšna je odgovornost tudi po mednarodni kazenski zakonodaji. Imamo mednarodno humanitarno pravo, ki je ključnega pomena za konflikte in vključuje tudi uporabo eh, oziroma pravico do življenja in bi morali popolnoma prepovedati uporabo brezpilotnih pilot, kjer ni eh, vojnih žarišč. Vse drugo je zgolj umor in uboj civilistov in v številnih pravilih, v številnih primerjih je tudi za kršitev ozemljske celovitosti nekaterih držav. Torej, to vašna tehnologija res potrebuje zakonodajni okvir in Evropska unija mora torej vključevati določbe glede brezplatnih letal tudi v svoje mednane pogodbe. In veselimo se zakonodaje eh, glede tega. Najlepša hvala v imenu skupine Alde, gospa Latford, za dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Tu je več zaskljujočih vidikov glede uporabe oboroženih brezplotnih letal najprej pomankanje jasnosti, da ali se to res uporablja skladno z mednarodno zakonodajo, kot je povedala gospa Gomeš. Ne sme se jih uporabljati za poboje zunaj zakonskih okverov, zunaj obroženih žarišč. To je nezakonito glede na mednarodno kazansko zakonodajo. Tudi tam, kjer je vojna, se ne sme ubijati civilistov glede na uh, zakonodajo o vojnah. In ob, obstaja torej določena zakonodaja glede tega, vendar ni dovolj jasna. In to je del težave eh, glede tega, da nimamo dovolj transparentnosti in demokratičnega nadzora. CIA ni zanikala niti potrdila svojega programa, vendar posebni odpor poročevalec glede tega je povedal, da ni dobro, da eh, tajni službi podelimo uporabo nekega orožja, ki ga je treba nadzirati. Eh, in mislim, da bi morali torej imeti jasna pravila glede tega. Poleg tega lahko prišli v situacijo, ko bi lahko vsakdo eh, to uporabljal in potem bi lahko tudi Al-Kaida uporabljala takšna letala. Torej ne bi le vlade tega uporabljale, zahodne vlade, temveč tudi teroristi. Zato moramo res sedaj začrtati rdeče linije. Potrebujemo eh, zakonodajo EU, zakonodajo držav članic In, mm, mm, in če tega ne bomo uredili, bi lahko prišlo še do enega škandala z nezakonitostjo in nemoralnostjo, kakršne smo že bili priča, ko smo bili priča recimo uh, skrivnim zaporom in drugim zadevam. In mislim, da ne smemo ponoviti še enkrat teh napak iz preteklosti. Hvala lepa. V imenu skupine zelenih, gospa Lovvilar, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa tudi za izjavi komisije in pa sveta. Zadnji čas je, da se Evropska unija ukvarja z uporabo oboroženih brezpilotnih letal. Določene države članice e, so ustanovile klub e, za gradnjo oboroženih brezpilotnih letal. Svet je to e, decembra pozdravil. Če govorimo o oboroženih brezpilotnih letalih, potem moramo govoriti tudi o uporabi teh eh, za strani ZDA. V času Obamove administracije je uporaba brezpilotnih eh, oboroženih eh, letal močno porastla. Pri tem je potrebno upoštevati tudi vidik človekovih pravic države kot so Pakistan, Jemen ali pa Somalija uradno eh, ne predstavljajo vojnih žarišč. In eh, v primeru, ko ne gre za vojna žarišča, je eh, namerno ubijanje oziroma načrtovano ubijanje prepovedano. Zato se mi ne zdi upravičena tudi uporaba oboroženih brezpilotnih letal. Ameriška brezpilotna letala so vodila v številne kršitve človekovih pravic. V naši resoluciji govorimo o pravnem okviru za uporabo oboroženih brezpilotnih letal. Zahtevamo, da eh, evropske države ne uporabljajo eh, teh letal za eh, izven sodne in izven ozemelske operacije. Poleg tega pa morajo biti ta letala pod eh, ustreznim nadzorom. Potrebujemo tudi zavezojočo evropsko stališče glede uporabe brezpilotnih letal. Vsekakor pa zahtevamo eh, tudi spoštovanje načel, eh, ki veljajo za raziskave in razvoj popolnoma avtomatiziranih strojev, ki vodijo v pobijanje ljudi. Hvala lepa. Gospa Lezing v imenu skupine GUE. Za začetek bi rada poudarila, da se večina tega parlamenta strinja, da je ciljno pobiljanje nesprejemljivo. Uporaba oboroženih brezpilotnih letal mora biti vključena v vse direktive glede izvoza eh, orožja in eh, glede oboroževanja. Poleg moralne dimenzije eh, tudi ni nobene pravne utemelitve ciljnega pobijanja. Zaradi tega Se je potrebno sredotočiti na uporabo teh letal. Ta letala ne preprečujejo terorističnih napadov. Brezpilotna letala ubijajo, ubijajo civiliste, povzročajo kolateralno škodo. Ljudje se vse čas bojijo napada eh, teh letal, ne upajo si na pogreb, na poroko, ne upajo svojih otrok poslati v šolo. In eh, tega ne gre opravičiti. Terorizm, proti terorizmu se ne moremo boriti z terorjem. Naš cilj lahko dosežemo le z pravnimi instrumenti. Brezpilotna letala ubijajo brezpilotna letala pa predstavljajo tudi zelo dober posel in eh, zaradi tega eh, jih sofinancira tudi Evropska unija. Tega pa, če smo skupnost vrednot, nikakor ne moremo opravičiti. Če tudi danes eh, ni uresničljivo, da bi prepovedali uporabo brezpilotnih letal, si želim, da bi bilo to mogoče v prihodnosti. Hvala lepa gospod Tero eh, za Evropo svobode in demokracije. Kolega. Eh, predsedujoča, spoštovani kolegi, uporaba brezpilotnih letal se je povečala z razvojem tehnologije. To je eh, seveda dejstvo in številne vojske to uporabljajo za različne namene. Mrzik, kdo je že izrekel svoje pomisleke glede uporabe brezpilotnih uh, Eh, letal in glede etičnih in pravnih težav glede teh eh, letal. Vendar menim, da tu ne gre za nekaj novega ali, ali revolucionarnega. To je pač ena vrsta orodja in težko sedaj eh, bi lahko rekli, da je moralno nekako uh, drugačno to letalo, kot pa če imamo letalo s posadko nezakonito orožje je nezakonito, ne glede na to, kakšne vrste orožje je. Načela in vrednote glede uporabe orožja so ključnega pomena. Eh, moralno, moralna težava se ne spremeni glede na naravo orožja, ki se ga uporablja. Trenta. Gospod Štadl, za minuto in pol v imenu nepovezanih poslancev. Gospa predsedojoča, zelo vesel sem, eh, da imamo danes tukaj to razpravo, kajti ta razprava je vsekakor zelo potrebna. Možnosti, ki jih imajo obveščevalne službe pri uporabi tovrstnih instrumentov, eh, so vedno večje. Tako so v Damasku, v Kijevu in v Venezueli uporabili ostrostrelce. Ravno tako mogoča pa bi bila tudi uporaba dronov oziroma brezpilotnih letal. In število eh, žrtev med eh, civilisti narašča in sicer strmo narašča. To kaže, da vrednot, eh, ki naj bi jih cenili, sploh ne cenimo. Vse, kar lahko storimo, pravzaprav ne bi smeli storiti. Uporaba brezpilotnih letal je namenjena izvajanju smrtne kazni, ki ni bila določena na nobenem sodišču, ampak zgolj v okviru obveščevalne službe. Ta letala ubijajo tudi nedolžne civiliste. Gre zgolj za politiko moči. Če Evropska unija ne bo našla jasnega stališča glede tega vprašanja, pot, tem eh, mislim, da nimamo eh, nobene pravice, da komorkoli na tem svetu še karkoli očitamo. Najlepša hvala. Gospod Lizek, za minuto in pol. Bardzo, pani pani hvala, gospa predsedujoča, gospod minister, dragi kolegi. Na polskem pravimo da se včasih lahko prelomimo, pa nič ne storimo. Zato si moramo biti uh, na jasnem in pošteni. Ne glede na to, kar mi počnemo, se brezpilotna letala vsakodnevno uporabljajo. 80 držav po svetu jih uporablja. Večina teh držav ne uporablja za vojaške namene. Ravno nasprotno, večina jih uporablja za civile namene, recimo za uh, obrambo meja ali pa za reševanje na morju ali kaj drugega. In tu gre pravzaprav za civilne namene uporabe. In verjetno bo takšen tudi trend. Le četrtina teh držav uporablja brezplotne letala za vojaške namene. V praksi so to predvsem ZDA, Združeno kraljestvo in Izrael. In to je to, kar nas skrbi na, in naša politična skupina meni, da bi to vrstno rabo brezplotnih letal res morali eh, dobro zakonsko regulirati. Zaenkrat to ni tako in upamo, da se, da se bo situacija kmalo popravila. Pre, ko imamo napade za brezpilotnimi uh, letali, vedno pride do žrtov, do nedožnih žrtov. Uh, Vendar, ko se gledamo uporabo konvencionalnih eh, orožij, vidimo, da je bilo tudi v teh primerih uporabe drugih orožij veliko nedožnih žrtev. Grazie, onorevole Coppa. Min- Najlepša hvala, gospa Coppa, za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Predsedujoči svetu. Sedaj govorimo v času, ko bodo brezpilotna letala vedno bolj del vojaške infrastrukture eh, držav. Zato mora imeti Evropska unija svojo zakonodajo glede tega. To je seveda orodje za, var, za varnost, vendar pa se lahko ta letala uporabljajo na veliko načinov. Eh, tudi recimo za nadzor meja, lahko se jih uporablja tudi za kmetijstvo, lahko se z njimi uh, borimo proti gozdnim požarom. Skratka, um, eh, brezplotne letala se uporabljajo za marsikaj, vendar smo tudi bili priča temu, da se uporabljajo za um, uh, izvensodne poboje v tretjih državah. To izvaja v tajnosti zlasti ena država, zlasti ZDA in to zunaj okvirov mednarodnega prava. In o tem se moramo pogovarjati, to je pomembna tema. In ne, sme, ne smejo se ponoviti uh, humanitarne katastrofe, kakršne smo že bili v priča v Jemnu in v Pakistanu. EU se mora jasno zauzeti proti temu, mora zahtevati več transparentnosti pri uporabi oboroženih brezplotnih letal teh držav in moramo zahtevati več transparentnosti glede tega. In človekove pravice in mednarodno pravo je treba spoštovati. Vojaška uporaba brezpotnih letal je nekaj, kar, je, kar se treba u, u, uporabljati glede na mednarodno pravo. Hvala. Najlepša hvala. hvala. Doslej smo bili priča zelo velikemu porastu trga brezplotnih eh, letal. Ogromno milijonov evrov se je porabilo za to in države članice EU nameravajo porabiti še več za razvoj eh, teh letal. Predem porabimo še več davkoplačevalskega denarja za to, zahtevamo od EU in od komisije, da ustvarimo zakonodajni okvir glede uporabe brezplotnih letal. Potrebujemo demokratični nadzor rabe brezpilotnih letal in tudi potrebujemo odgovornost in transparentno delovanje evropskih institucij. Ne moremo se privoščiti nekašne obroževalne tekme, ko gre za brezpilotna letala. In potrebujemo torej režime nadzora uporabe brezpilotnih letal in moramo Eh, preprečiti, da bi lahko nekateri stroji ubijali brez kakršnega koli človeškega posedovanja pri tem. Hvala lepa. Gospod Angorakis za minuto. Gospa predsedujoča, dejstvo, da se pogovarjamo oboroženih brezplotnih letalih, namesto da bi se zauzemali za prepoved teh letal, kaže na reakcionarno naravo Evropske unije. Na tisoče nedožnih ljudi je že bilo nedožnih s pomočjo tega orožja. Ti ljudje so umrli pred obalo Sicilije. In razvoj takšne vojaške industrije je uh, povezan z eh, sprejetjem, sprejetjem sklepo sveta z 12.12.2013. Spodbuja se razvoj orožij, ki jih razvijajo konzorci Francije, Grčije, Portugalske, Španije in Italije. Želijo si uporabljati zaščitni prostor proti svojim lastnim ljudem. In milijarde evrov se vzame ljudem in se jih da vojaški industriji. Hkrati EU uničuje vojaško industrijo Grče, ker ni skladna z nameni tega monopola. Torej, eh, dejansko se tu širi uničevanje in smrt. Najlepša hvala, gospod Preda, za minuto in pol că ne place sau nu dronele înarmate Oborožena brezpilotna letala so del vojaške industrije in zato ne moremo sedeti križem rok. Naj vam povem nekaj o obisku ki, v Jemnu, kjer sem bil s kolegom z odbora za človekove pravice. In naj povem, da so, da so imeli različna stališča, poleg tega so imeli tudi eh, lokalni organi v Jemnu posebno drugačno stališče. In predstavniki mednarodne skupnosti niso imeli enakega stališča. Skratka, to dokazuje, da nimamo mednarodnega soglasja glede te teme. eh, vemo, da lahko rečemo, da je množična uporaba teh letal zunaj eh, vojaških žarišč nezakonita. In glede na ankete, ki smo izvedli, vidimo, da so evropski državljani proti uporabi oboroženih brezplotnih letal za ubijanje teroristov zunaj vojnih con. Torej, potrebujemo pravila, jasne opredelitve, da bomo točno vedeli, kakšni so zakoniti cilji, ki jih ta letala lahko ciljajo. In torej potrebujemo transparentnost in politično legitimnost, ko gre za uporabo brezpilotnih letal. Poleg tega pa mislim, da je ključnega pomena, da sodelujemo tudi z ZDA v tem kontekstu. Najlepša hvala, gospod Howitt, za minuto. Hvala, gospod predsedujoča. Pred tremi meseci smo smo Malali Jusafsaj dali, podelili nagrado uh, Saharova. Ona je bila žrtev talibanov. In, in njeni rojaki pravijo, da je uporaba brezpilotnih letal tista, ki spodbuja dejavnost teroristov. Uh, da brezpilotni leta lahko rešujejo življenje in lahko spodbujamo uh, razvoj teh letal, da bodo čim bolj učinkovite. Ne bom sedaj začel govoriti proti ZDA, vendar vseeno menimo, da bi se morali držati pravil. Moja država je uporabila, torej ni uporabljala teh. Uh, Eh, letal, vendar 18 držav ima brezplotno letala v EU in zato je prav, da parlament zahteva, da se ta letala uporabljajo skladno z mednarodno zakonodajo in da izrečemo eh, skepticizem glede razvoja letal, ki bi lahko delovala brez človeškega posredovanja. Potrebujemo pa gotovo pravo mednarodno razpravo glede uporabe tovrstnih letal. Grazie, onore. Najlepša hvala, gospod Pasko, za minuto. Uh, Ta 2013 uh, smo se uh, odločili za razvoj brezpilotnih letal. In torej, to je sedaj nekaj podobnega spletu. Najprej se je uporabilo za vojaške namene, sedaj pa se uporablja za druge namene. In sedaj smo pravzaprav priča temu, da so ljudje proti uporabi brezplotnih letal, zato ker pač to vidijo kot eh, vojaško sredstvo. Vendar moramo se zavedati, da so brezpotna letala lahko zelo koristna recimo pri eh, reševanju življenj na morju. Poleg tega moramo videti, kakšna bo smeritev posebnih operacij uh, vojaških služb. In zato potrebujemo obveščevalne informacije, ki jih omogočajo to vrstne letala. Torej, treba je biti uh, realistično, ko enkrat uh, spustimo duh iz steklenice, ga ne dobimo več nazaj, vendar pa morda moramo omejiti delovanje takšnih naprav. Hvala. Najlepša hvala, gospod Arlaki, za minuto. Eh, hvala, gospod predsedujoča parlament sprejema zelo pomembno stališče glede uporabe obroženih brezplotnih letal. Resolucija je prvi korak v popolno prepoved teh grozljiv, tega grozljivega orožja. En razlog je, zakaj bi morali res zavedno prepovedati uporabo brezplotnih letal. To dejstvo, da je to novo orožje. Dobili smo uh, Nobelovo nagrado za mir. In to je glavna točka. Moramo pre preprečiti iz izumljanje novih orožij. Uporabljamo znanost in raziskave za nove za nova orožja in pripričan in torej presenečen sem zaradi odločenih uh, omejitev, ki jih eh, predlagajo kolegi. Mednarodno zakonodaja prepoveduje ubijanje, zato mislim, da moramo imeti jasno stališče proti novemu orožju. Upam da bo resolucija eh, tega parlamenta prvi korak v smer prepovedi tega, te vrste orožja. Najlepša hvala, sedaj pa prosta razprava. Najprej gospod Paška. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, uh, vážený pán zastup. Hvala, gospa predsedajúca. Spoštovaný predstavník sveta. Uh, brezplotna letala se obravnavajo kot nova tehnologija, ki jo razvijajo vse razvite države sveta. Lahko, uporab, lahko jo uporabljamo civilno, recimo za nadzor prometa, za reševanje, za recimo situacije, kot so se poplave, požari. Poleg tega pa lahko to tehnologijo uporabljajo tudi meteorologi. Evropska unija nima skupne vojske, nima skupnega orožja, tako da ne moremo vplivati na države članice in kako si izbira svoje orožja. Vendar, če želite biti aktivni, potem bi morali imeti nekakšno mednarodno konvencijo glede uporabe brezplodnih letal v obroženih konfliktih. To je edini pristop, ki ga lahko zazamemo. Najlepša hvala, gospa Morvaj. Eh, köszönöm szépen, noha szokás szerint. Eh, hvala lepa. Seveda, tu je zelo malo ljudi na vzočih od 700 poslancev tega parlamenta, kar je eh, precej običajno. Vendar moramo se zavedati, da sedaj govorimo o ljudeh, o dramah, o tragedijah, zato naj bi tudi bili tu. Sedaj se pogovarjamo o uporabi oboroženih brezpilotnih letalov. To je tudi predmet poročila. In mislim, da bi morda morali imeti predstavitev uh, glede tega, morda celo preko Skypa, glede na to, koliko tehnologij nam je na voljo. Lahko bi morda govorili z ljudmi izjemna, ki so zgubili svoje svojce zaradi napadov uh, obroženih brezplotnih letal. Torej, lahko bi govorili tudi s tistimi, ki nam lahko povedo, da se ta brezplotna letala ne upravlja proti teroristem, temveč dejansko motivirajo teroriste. Torej, predlagam, da bi imeli torej, hearing konferenco na to temo. Grazie, eh. Hvala lepa. Torej, to so bili vsi v tem delu Catch the Eye. Sedaj dobi besedo minister Kurkulas, ki bo imel, eh, govoril v imenu podpredsednice gospe Eštonove. Eh, Gospe in gospodje, hvala za vaše prispevke na to pomembno temo. Želim povdariti naslednje. Prvič, način, kako se bo razvijala politika v zvezi z brezpilotnimi eh, letali, bo predvsem pod dvima vplivoma. Na eni strani so tu politični dejavniki, politični par parametri, ki jih določajo evropske inštitucije, politiki, pa tudi voljivci. In razvoj politike bo tudi pod vplivom tehnologije in industrije. Seveda inštitucije lahko usmirjajo trge, ampak to bo interaktivni proces. Zato je naslednje jasno. Eh, velik trg bo nastal za brezpilotna letala. Torej, Eh, delo, ki ga je naročil svet, se nadaljuje. Nekatere države članice bodo razmislile o tem, katera brezpilotna letala razviti, mogoče tudi skupaj s pomočjo Evropske obramne agencije. Vendar še nismo v fazi, ko bi bila sprejeta odločitev o razvoju brezpilotnega letala. Ko uh, se ta razprava nadaljuje, moramo predvsem upoštevati kontekst, moramo upoštevati vlogo Evrope v svetu in se odločiti za to, kaj potrebujemo. Želim tudi eh, spregovoriti o skladnosti z mednarodnim pravom in želim ponoviti, da smo mnenja, da naj bi v vseh oboroženih konfliktih eh, spoštovali določbe mednarodnega prava in na to opozarjamo tudi z, v pogovorih z drugimi partnerji. Potem nekaj je bilo pobedenega v zvezi z etičnimi vidiki glede uporabe brezpilotnih letal. Torej, takšni okviri za etična pravila že obstajajo, naprimer obstaja listina o tem. Bolj ko se razvija ta tehnologija, bolj bo treba gledati na skladnost te tehnologije s temi vidiki. Uh, torej kar zadeva legalnost uporabe brezpilotnih letal in mnogi so na to opozorili, torej uporaba mora biti uh, v skladu z mednarodnim pravom. Hvala. Hvala. Pri, prijela sem šest eh, predlogov resolucije, s tem zaključujemo to razpravo in glasovanje o tem bo jutri ob dvanajstih.